Zarjev ni bota sprejet. Sedaj pa glasovanje. Najprej bomo glasovali o spostavitvi preiskovalnega odbora o meritvi emisij v avtomobilskem sektorju. Mr. Carver. Gospod Carver, izvolite. Nope. Mikrofon gospoda Karverja ne deluje. Mikrofon še vedno ne deluje. Gospod predsedujoči, čudno se mi zdi, da bomo glasovali o tem predlogu, ki je bil predstavljen ob sedmih sinoči ko je bilo tukaj zgolj eh, nekaj kolegov in kolegic. To ni sprejemljivo, glede na to, da je bilo treba komentarje podati eh, pred 8. uro zvečer, pred zasedanjem eh, konference predsednikov. To se mi zdi nedemokratično in pošteno povedano bizarno. Obvestim vas lahko, da je bilo obenem vse skupaj obveščeno tudi prek spleta. Now, Sedaj pa glasovanje. Poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Adoptat. trecem acum la votul privind Naslednje glasovanje je resolucija o Ibrahimu Halavi. Peti odstavek, skupni predlog. Hvala, gospod predsedujoči. Z nami sta obe sestri Ibrahima Halava upata na uh, podporo za uh, poziv k izpustitvi Ibrahama Hala. Molčumim, molčumim. Najlepša hvala. Številka pet, torej kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Sedaj pa glasovanje o celotni resoluciji. Glasujemo. Konec glasovanja. Adoptat. Sprejeto. Felicite. Čestitke. Urmatorul punkt la vot. Naslednja točka. Razmere na Maldivih imamo skupni predlog resolucije. Predlog spremembe je ena, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe je enajst, kdo je za, oziroma poimensko glasovanje, se upravičujem, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe je ena, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. Resolucija v celoti poimensko glasujemo. Pinkis. Konec glasovanja. Adoptat. Sprejeto. Rečem la. Uh... Naslednje glasovanje. Malezija še en skupni predlog resolucij več političnih skupin imamo. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Jasno je. Odstavek 12. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Preglasujem med dve. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Odstavek 14. Izvirno besedilo poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Preglasujem med ena. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. Resolucija v celoti, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. Naslednja točka je poročilo Kalnjete. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Poročilo Lohbiler. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Še eno poročilo Lohbiler. Preglasujem ena. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Predlog spremembe štiri. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe dve. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Odstavek 26 v treh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Sprejet. Drugi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Tretji del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Preglasujem je tri. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Odstavek 33. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Prvo spremem B5. Kdo je za? Vzdržani, eh, proti? Vzdržani? Sprejet. Uvodna izjava I v dveh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. In še glasovanje o celotni resoluciji. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Nadaljevali bomo eh, z naslednjo točko in to je dokončanje Evropske ekonomske in monetarne unije. Predlog sprejembe 17D. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog sprejembe 5. Kdo je za? Poimensko. Glasujemo. Kis. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe je ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 18D. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 6. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjen. Izvirno besedilo v dveh delih, v drugem odstavku. Prvi del, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Preloženo je 19. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet zavrnjen. Predlog sprejme 20. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 21. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 22. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Pravzaprav je 23. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Preglasujem 24. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Preglasujem 25. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 26. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 27. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 28. Prav tako poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 29. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 30. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 31. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 32. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 33. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 34. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog sprejembe 35. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 36. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog sprejembe 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 7. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 37. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 38. D. Kdo je za? Proti? proti, vzdržani, zavrnjen. 39, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 40, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 41, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 42, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjen. 43D. Kdo za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 44 za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 45 za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 46 za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 47 za? Proti, proti, vzdržani, zavrnjen. 48 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Preglasujembe 3. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 14. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 8. Za proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog sprememe 9. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 10. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 11. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 12. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 13. Za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, zavrnjen. 15D za, proti, vzdržani, zavrnjen. 16 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Preglasujemo le štiri. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno resolucija v celoti. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. It was obvious. Domnul Preda, raportul anual. Gospod Preda, letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2014. 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 6 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 7 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, spred. Drugi del, poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Spred. 22 v dveh delih, prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, spred. Drugi del, poimensko, glasujemo. sprejet. 27. V dveh delih prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 33. V dveh delih prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. 37 v dveh delih, prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 46. Preglasujem B3, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet sprejet. Izvirno besedilo. Odstavka 46, kar pomeni, da nadaljujemo s 54 v treh delih prvi del, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Še enkrat glasujemo o prvem delu 54. Konec glasovanja. Spred. Drugi del poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Tretji del. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Spred. Predlog spremembe 7. Kdo je za? Proti proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog sprememb je štiri, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 56 v dveh delih, prvi del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet drugi del. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predosrem je 8. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 9. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 65 v dveh delih prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Drugi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 67, predlog sprememba 10. Eh, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani spred. Predlog spremembe 10. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 11. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 12. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Odstavek 70 izvirno besedilo, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 13 do je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Odstavek 73. V dveh delih. Prvi del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet drugi del, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 74. V dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. To po 74 odstavku oziroma besedilo, glasovanje o dveh delih, prvi del, kdo za, proti, vzdržani, spred, drugi del, kdo za, proti, vzdržani, spred. Preverili bomo, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja sprejet. Predlog sprejembe 6. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Tudi tukaj bomo elektronsko preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 84 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Spred. 85. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. 87. V dveh delih prvi del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Drugi del poemensko glasujemo. Konec glasovanja. Spred. 91 v dveh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Spred. Drugi del. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejet. 92. V treh delih, prvi del, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Spred, drugi del, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Spred in še tretji del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Spred 93. Kdo za? Proti? Vzdržani spred 98. V dveh delih, prvi del, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Drugi del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Spred. 103. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Spred. 104. V dveh delih prvi del, kdo je za? Proti vzdržani, sprejet. Drugi del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 105. V dveh delih prvi del kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Spred. 106. V dveh delih prvi del, kdo je za, kdo je proti, vzdržani. Spred. Drugi del poemensko glasujemo. Konec glasovanja. Spred. 108 v dveh delih pridel, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 111 v treh delih. Prvi del, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Drugi del, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Tretji del. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 114. V štirih delih. Prvi del. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Tretji del. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet.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 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predostrem bi ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predostrem bi dve, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Resolucija v celoti, poimensko glasujemo. Votul este închis. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitam. Poročevalcu. Čaka nas naslednje glasovanje. 20. obletnica Dejtonskega mirovnega sporazuma. Imamo osnutek resolucije skupine ENF, to je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. Zdaj pa skupni predlog resolucije ostalih političnih skupin, predlog spremembe 3, ustni predlog spremembe gospoda Preda, izvolite. Push the button. Try again. Poskusite znova. Try again. Še enkrat. Vsaj vam bo uspelo. Domnule predsednik, hvala lepa, gospod predsedujoči. Naš predlog je, da bi pri tretjem predlogu spremembe opustili zadnji del odstavka, ki se začne z highlights in konča z origin, kajti ta del bošnjaki obravnavajo kot etnično čiščenje in to je nespremljivo. Evropski parlament ne more sprejeti besedila, ki poziva, za, ki poziva k etničnemu čiščenju v Bosni in Hercegovini. Hvala lepa, ali kdo temu ugovarja. pun la vot amendamentul așa cum a fost modificat. Dobro, bomo glasovali o predlogu spremembe. Kdo je za? Proti? Vzdržani? To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Votul este închis. Konec glasovanja. Sprejeto. četrti odstavek, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, pet, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe štiri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Šesta točka je brezpredmetna, predlog spremembe ena, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe dve, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo o resoluciji se z glasovanimi spremembami, glasujemo poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Zdaj pa poročilo Valero, izvoz orožja. Prvi odstavek, podeli, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Pet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 sprejeto. Četrti del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 14. Po delih prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 18. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 19. Kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto 20, kdo je za, proti vzdržani. To bomo preverili. Votul este deschis. Glasujemo. Este închis. Konec glasovanja. Sprejeto. 23. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto. 24, podeli prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo, konec glasovanja. Adoptat. Sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto 26 do je za proti vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Votujem kis. Konec glasovanja. Sprejeto. 28 do je za proti vzdržani zavrnjeno. 29. poimensko glasujemo. Votul jeste închis. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 31. Kdo je za? Proti. Vzdržano. 32 podeli, prvi del, kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto 33, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto 34, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto 35, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto 40. Po delih 5 delov, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, tretji del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Dobro bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Četrti del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Peti del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dobro bomo preverili elektronsko glasujemo. Votul je stenkis. Konec glasovanja.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 konec glasovanja sprejeto drugi del glasujemo konec glasovanja sprejeto tretji del glasujemo konec glasovanja Sprejeto. Četrti del, glasujemo. Gospod Preda. Jeste in kis. Konec glasovanja. Sprejeto. 44, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 46, treh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto tretji del, da je za, proti vzdržani, sprejeto. 49 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. 51 v treh delih, prvi del, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto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 57, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 58, kdo je za, proti, to bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Votul este închis. Konec glasovanja. Sprejeto. 59 do je za, proti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 vzdržane, sprejeto. Četrti del, kdo je za, proti, vzdržane, sprejeto. Vodna izjava H. V dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržane, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržane, sprejeto. Glasujemo o resoluciji z izglasovanimi spremembami, poemensko glasujemo. Votul este închis. Konec glasovanja. sprejeto. Zdaj pa nas čaka naslednje glasovanje in sicer patentne in žlahniteljske pravice. Predlog spremembe ena, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Dve. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Tri. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Štiri. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Pet. Poimensko glasujemo. Votul este închis. Konec glasovanja.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 Konec glasovanja. Sprejeto. Šest, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Rezolucije in ansambl. Glasujemo o resoluciji v celoti, poimensko glasujemo. Jeste enkis. Eh, Konec glasovanja.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 Zdaj pa izvirno besedilo glasovanja. Prijete, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Zdaj pa glasujemo v resoluciji z izglasovanimi spremembami, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. In še varstvo narodnega parka Virunga v Demokratični republiki Kongo. Šest. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Ena. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Dve. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Sedem. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. To bomo preverili elektronsko. Predlog spremembe 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Vse upravičujem, pravi predsedujoči. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprijeto. 4 kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, pet, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa glasujemo o resoluciji v celoti, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Lepe praznike in srečno novo leto. Prijutno.